letnik. Zasedanja 18. januarja je na razpolago, ali ima kdo kakšno pripombo v zvezi z zapisnikom, s tem je zapisnik sprij.